danes tu, si delimo dvoje. Prvič, odgovorni smo tem milijonom ljudi. To so ljudje, ki so nam zaupali svoja upanja in svoje strahove. In drugič, veliko srečo imamo, da lahko služimo drugim. Kajti takšno življenje je polno življenje. Ampak to samo, če izpolnimo pričakovanja milijonov ljudi, ki so z nami tu v tej dvorani. Če ne bomo uspeli, bodo najranljivejši plačali najvišjo ceno. Mladi, moški in ženske, ki se ozirajo v prihodnost in ne vidijo nič. Begunke, matere, ki. Uh, nosijo svoje otroke v naročju in ki nimajo več nobenega doma. Prestrašeni očetje, ki ne morejo najti službe, da bi zagotovili prihodnost svojim ljubljenim in vsem tistim, ki so porinjeni na stran. V zadnjem desetletju je bilo glavno, kar je zaznamovalo uh, naš svet, eh, prav uh, ti ljudje uh, in iskanje njihovih glasov. Na milijoni po svetu so se zgrnili na ulici, uh, so tvitali, so um, zahtevali to, da imajo iste možnosti, poštene možnosti in da se lahko borijo. Spoštovani prijatelji, Ljudje povsod po svetu so jasno izrazili, kaj je njihov cilj, ampak na nas pa se obračajo, da jih vodimo do tega cilja. Na nas se obračajo tudi v pričakovanju, da bomo pripravili to pot naprej, da bomo odpravili ovire. In tu si lahko postavimo nekaj vprašanj, kaj pa če. In ta vprašanja niso samo kaprice ali neka eh, teoretska vaja, zlasti ne v moji eh, regiji, kjer so te najhujši scenariji pogosto zelo blizu realnosti in niso zgolj hipotetični. Poleg tega, to, kar se dogaja v bližnem, na bližnjem vzhodu, vpliva tudi na to, kar se dogaja povsod drugod po svetu. Zato naj začnem z našo najglobljo rano. Kaj, če se svet odpove rešitvi dveh držav za izraelsko-palestinski konflikt? Več kot 70 let konflikta je uničil upanje za pravičnost. Danes zagovorniki ene države želijo usiliti to nepredstavljivo eh, rešitev eh, ene eh, države, kjer bomo imeli strukturne neenakosti, kjer bodo palestinci drugorazredni državljani. Ta ena država, ki bo obrnila hrbet svoj, svojim sosedom in ki bo še nadaljevala z temi razkoli, ki obstajajo. Pred petimi leti sem eh, stal tu pred vami in govoril o nevarnosti, eh, da ne bi dosegli eh, miru. In danes moram odkrito povedati, da je ta nevarnost še večja. Nasilje se nadaljuje, gradna naselbin se nadaljuje in kršenje mednarodnega prava se nadaljuje. Neštetokrat sem že povedal in na nešteto različnih načinov, ampak to bom še in še ponavljal ne moremo imeti mirnega sveta brez stabilnega bližnjega vzhoda. Stabilni bližnji vzhod pa ni možen brez miru med palestinci in izraelci. Kaj, če Jeruzalem To je mesto, ki je meni osebno blizu in ki ima zelo pomembno zgodovinsko pomembnost za mojo eh, družino. Kaj, če Jeruzalem še ostaja jaboko spora? Ali lahko oropamo kristjane in muslimane njihove duhovnosti, miru in sobivanja, ki ga to mesto simbolizira? sedaj pa naj povem nekaj besed o nedavni napetosti, o tem merjenju moči med Združenimi državami in Iranom. Kaj pa, če naslednjič nihče ne bo popustil in bom, bodo vse potegnili v nepredstavljiv kaos? Takšna vojna bi uh, ogrozila stabilnost cele regije. Uh, Poleg tega bi to vodilo v zelo velike motne za celotno globalno gospodarstvo, vključno z uh, trgi uh, energetskih verov. In to bi tudi uh, okrepilo terorizem povsod po svetu. Na to še eno hipotetično vprašanje. Kaj pa, če Irak ne bo realiziral svojega potencijala in pa pričakovanj svojega ljudstva? Kaj, če Irak ponovno zdrsi v ta 17-letni cikl uživitve in pa poslabšanja ali še slabše, če zdrsi v konflikt. Irak ima 15 odstotkov vseh naftnih rezerv na svetu. Poleg tega pa v Iraku živi 40 milijonov ljudi, ki so štiri desetletja trpeli zaradi vojne, zaradi hromečih eh, sankcij, eh, zaradi eh, okupacije, zaradi konfliktov in pa ISIS-a. Danes prihodnost temeli na tem krhkem miru in sam ne bom zapustil naših bratov in sester tam kaj če Sirija ostane talka tega, eh, te globalne geopolitike in če eh, ponovno zdrsne v, civilno, v državljansko vojno. Kaj če se zopet pojavi islamska država in če Sirija zopet eh, postane kraj, kjer bomo priča, eh, iz katerega bodo eh, sproženi napadi na preostali eh, svet. Sirije morda ne najdemo več na naslovnicah časopisov, ampak kriza tam še vedno ni končana. V zadnjih devetih mesecih je več kot pet milijonov, je več kot pol milijona, oprostite, ljudi postalo eh, brez domcev in eh, mnogi med njimi so že begunci. Ali kdorkoli od nas tu eh, želi videti še eno sirijsko begunsko krizo z vso grozo, ki jo ta predstavlja? Ali kdo od vas želi, da zopet priplavi nekega otroka na vaš na vašo obalo. Prepričan sem, da govorim za vas vse, ko rečem ne. In naj vprašam, kaj če Libija uh, zopet postane prizorišče uh, vojne in če propade, uh, kaj če bo Libija nova Sirija in to veliko bliže Evropi kot prej. In še enkrat naj vas po, po, po vprašam, če arabske vlade ne morejo ustvariti več kot 60 milijonov uh, delovnih mest za naše mlade, kaj se bo zgodilo v prihodnem desetletju, če ne bomo uspeli uh, Eh, ali ne bomo eh, ustvarili eh, idealnega okolja za skrajne skupine. Novačenje jim bomo še olajšali, če bomo ljudi tako zelo oslabili. Ali si lahko privoščimo v tej regiji toliko mladih ljudi brez upanja? Spoštovani prijatelji, ta hipotetična vprašanja so lahko produktivna, lahko preprečijo uh, neštete tragedije in zagotovijo uh, varnost naših uh, ljudi. Moja vera v Boga uh, tudi ohranja moj optimizem in moje prepričanje, da je človeštvo močno in odporno. Vedno lahko najdemo boljšo rešitev. V Koranu lahko preberemo, da tisti, ki potrpežljivo vzdržijo in zaupajo v Allaha, bodo bogato nagrajeni. Potrpežljivost eh, je težko doseči v svetu, ki se nikoli ne ustavi, kjer se eh, v sekundah odločamo in pričakujemo takojšne rezultate. Vodstvo zahteva pa ravno nasprotno, zahteva razmislek, zahteva modrost in dolgoročni pogled. Bolj kot kadarkoli prej potrebujemo potrpljenje v politiki. Vsi smo odgovorni za to, da zagotovimo dolgoročne interese in dobrobit za naše ljudi. In odzivati se moramo na dogodke zmerno in ne nekako instinktivno in prehitro. Zato, ker politika ni igra, kjer najhitrejši zmagajo. Včasih eh, hitreje, ko napredujemo, bolj se odmikamo od cilja. Moj oče, kralj Husein, me je naučil, da je ustvarjanje miru vedno najtežje in da je tako težko pot vedno najbolje obrati skupaj s prijatelji, s prijatelji kot ste vi, kot so ljudstva v Evropi in na ta način bomo skupaj lahko uh, zagotovili prihodnost, uh, po kateri hrepenijo vsi naši ljudje in ki jo vsi naši ljudje tudi zaslužijo. Hvala lepa. Zahvaljujemo se jordanskemu kralju, ki je privilegirani sogovornik Evropskega parlamenta, velik prijatelj Evropskega parlamenta. Poslušali smo vaše besede. Hvala lepa za vaše strastno zauzemanje za mir preko mirnega dialoga. Pred nami so številne skupne naloge in mislim, da začetek tega leta še bolj dokazuje eh, potrebo skupnega sodelovanja. Hvala lepa. Predlagam eh, dve minutni premor, potem pa bomo začeli z glasovanjem.

President. Predsednik. Seja je znova odprta. Začeli bomo z glasovanjem. računamo za uro 20. Če boste sodelovali, bomo morda eh, zaključili celo nekoliko prej. Eh, začeli bomo s sklepom konference predsednikov. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. um, poročilo Visnjevska. Imate uh, postopkovno vprašanje? Ne, pred nami je poimensko glasovanje. Glasujemo. Kolega Kolaja, naj zaključimo z glasovanjem. Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kolega Kolaja. No. Želel sem vprašati, ali bi lahko nekoliko počakali, da bodo eh, vsi na svojih mestih in da bodo vsi pozorni, kajti tukaj je precej eh, hrupa in pravzaprav sploh ne slišimo eh, tega, kar govorite. No, mislim, da smo to obvladali. Sedaj pa prehajamo k poročilju kolega Porebe, pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. E, poročilo Vajdere, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa e, resolucija v zvezi z Evropskim zelenim dogovorom. 45. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 53. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 21. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 46. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. E, želite, da preverimo drugi del? Glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Sprejet. 14. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 22. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnen. Izvorno besedilo, drugi ustavek, prvi del. Kdo je za?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 Um, dve, kdo je za, proti, vzdržani. E, to bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 15. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 47 pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 16 pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Šesti odstavek, izvorno besedilo, dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 48 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. precej vzdržanih, zato bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Izvorno besedilo, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejeto. 24. Eh, kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 25. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 26 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Deveti odstavek, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 27 pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Izvrno besedilo v dveh delih. Prvi del pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 28, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 49, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 17 pomensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 4 pomensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 50 v dveh delih poimensko glasovanje. Prvi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Drugi del poimensko glasovanje. Eh, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 14. odstavek izvorno besedilo v treh delih, prvi del poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del. Kdo je za? Proti. Pozdržani. Sprejet. 67. Kdo je za? Proti. Pozdržani. Zavrnjen. 15. Eh, odstavek izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Ampak to bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 16. odstavek v štirih delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Tretji del, kdo je za? No, se upravičujem. Eh, zmotil sem se, ne razburjete se sprejeti. Tretji del, kdo je za? Sem dvakrat na robe rekel, se upravičujem, zavrnjen. No, sedaj pa tretji del. Tretji del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Četrti del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 68 pomensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 10 pomensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 58, pojmensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 73, pojmensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 22. odstavek v petih delih. Prvi del, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Drugi del pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del, kdo je za? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Eh, sprejet. Četrti del, pojmensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Peti del. Eh, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Eh, ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Ena, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 23. odstavek je zborno besedilo v dveh delih, prvi del, eh, obakrat pojmensko glasovanje, torej glasujemo o prvem delu. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 29. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 30. Eh, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 41 v dveh eh, delih. Eh, prvi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Drugi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Um, torej, izvorno besedilo 24. odstavek v treh delih, eh, trikrat pomensko glasovanje. Prvi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 42. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 31 v dveh delih, dvakrat pomensko glasovanje, prvi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Drugi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Pet pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Izvorno besedilo uh, eh, v dveh delih. Prvi del, pojminsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Šest. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjen. Želite, da to preverimo? Zavrnjen. 32, pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 33, kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 43 pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Prvi del, e, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 18 pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjen. 33. odstavek izvorno besedilo v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 34. odstavek izvorno besedilo pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 51, kdo je za? Proti? Kdo je za? Kdo je za 51? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 36. odstavek. Želite, da preverimo 51? Eh, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 36. odstavek je zvorno besedilo v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Tretji del, pojmensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 72. pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 70 pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 40 pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Osem, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Izvorno besedilo eh, v treh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 45 izvorno besedilo, dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 46. odstavek izvorno besedilo, v treh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, tretji del, pojminsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 47 odstavek izvorno besedilo v sedmih delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejet, drugi del, kdo je za, proti vzdržani sprejet, tretji del, kdo je za, proti vzdržani sprejet, četrti del, kdo je za, proti vzdržani sprejet, peti del, kdo je za, proti vzdržani sprejet, šesti del, kdo je za, proti vzdržani sprejet, sedmi del, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 49 je ostavek izvorno besedilo v štirih delih, eh, vedno poimensko glasovanje, prvi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Četrti del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Devet. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen.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 No, s tem izvorno besedilo brezpredmetno, 54 pomensko glasovanje, glasujemo. Torej, 54. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Eh, eh, prvi del, pojmensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, ozdržani, sprejet. 19, pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 55 je odstavek izvorno besedilo, pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Sedem pojmensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 57. odstavek, izvorno besedilo v treh delih, eh, prvi del, oziroma 56. odstavek, eh, torej ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejet. Drugi del, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 57. odstavek izvorno besedilo. Eh, prvi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja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 vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 55. Pojminsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 65. odstevek je zvorno besedilo v treh delih. Pojminsko glasovanje. Prvi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejet. Drugi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 56. Pojminsko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 72. odstavek izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, ozdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, ozdržani, sprejet. Eh, želite, da preverimo drugi del? Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 73. Ehm, odstavek izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 34. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 75. Izvorno besedilo, torej odstavek 75. Izvorno besedilo, dva dela. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet devetinšestdeset poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Osemdeseti odstavek, izvorno besedilo, prvi del, kdo je za, proti? Vzdržani, sprejet, drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 71. Poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 12. Poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 57. Poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Izvorno besedilo eh, odpade. 83. odstavek izvorno besedilo v petih delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Tretji del, kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet sprejet. Četrti del, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Peti del, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 35, pojminsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 85. odstavek izvorno besedilo, pojminsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 59, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 36, eh, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjen. Izvorno besedilo, kdo je za, proti, ozdržani, sprejet. 52 pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjen. Izvorno besedilo v štirih delih, prvi del, kdo je za, proti, ozdržani, sprejet, drugi del, kdo je za, proti, ozdržani, sprejet, tretji del, kdo je za, No, to bomo preverili, preverili bomo drugi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del, kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Četrti del, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 90. odstavek je zvorno besedilo v petih delih. Eh, vedno poimensko glasovanje, prvi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Eh, konec glasovanja. Sprejet. Tretji del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Četrti del, glasujemo. Četrti del, glasujemo, konec glasovanja. Sprejet. Peti del, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 60, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 91. odstavek, izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, ozdržani, sprejet. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 37, kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 38, kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 39, pojmensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 64, pojmensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 99. odstavek izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet? Drugi del, kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 105. odstavek izvorno besedilo, kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Eh, enainšestdeset, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. Dvainšestdeset, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Trinajst, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Izvorno besedilo, eh, pomensko eh, glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 63. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 20. Pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 65. Pojminsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 66. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjen. 44. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjen. In sedaj glasujemo o celotni resoluciji. Pojminsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj prehajamo na resolucijo glede izvajanja in spremljanja določb eh, o državljanskih pravicah v sporozumu iz 106 resolucij, vse poimenske osmi amma. Pač, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Dvanajsti odstavek, glasujte, prosim, ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. 18. odstavek, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 19. odstavek, glasujte prosim. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 20. odstavek, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Celotna resolucija nespremenjena. Glasujte, prosim, po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj prihajamo na poročilo kolegice Vizeler Lima. Začunjamo z glasovanjem tretjega odstavka, izhodično besedilo v dveh delih, prvi del glede za proti vzdržani sprijeto. Sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, tretji del za proti vzdržani vzdržani sprejeto. Osmi odstavek izhodišno besedilo, prvi del za proti vzdržani sprejeto sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Deveti predlog spremembe, pomensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi predlog spremembe za, proti. Vzdržani zavrnjeno. Tretji za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno.